pri stojni, eh, ro, stojne romunske oblasti so mi poslali prošno za oduzim imunitete Danuniku in ta predlog bomo posredovali po devetem členu prvem odstavku odboru za pravne zadeve. Gospa Renata Weber zapušča skupino ELS in se